trajne rešitve za glavne vzroke težav na lokalni, regionalni in eh, nacionalni ravni. Hvala lepa, gospa komisarka Redingova. Šest predlogov resolucij smo prejeli, s tem smo zaključili za razpravo. Glasovanje bo potekalo po zaključku razpravo plenemo. Naslednja je razprava o položaju v Srednjeafriški republiki. Najprej besedo dobijo avtori in sicer za eno minuto kolega Migalski. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospodje, Centralna Afriška republika je ena tistih eh, klasičnih eh, propadlih držav in tam prihaja do takšnih eh, zločinov, ki jih omenjamo v resoluciji. Ta resolucija, za katero bo naša skupina glasovala, poziva k nekim eh, dokončnim ukrepom, da se tudi kaznuje storilce v skladu za nacionalno zakonodajo, mednarodno zakonodajo, eh, tiste, ki so storili to vrstna kazniva dejanja, da se torej tudi izboljša humanitarna situacija. Evropska unija mora delovati na dveh ravneh. Najprej na diplomatični ravni, druga raven delovanja pa so gospodarska. Evropska unija je največji donator, 20 milijonov in več evrov smo že namenili tej državi. Pri takšnih transferih vedno prihaja do nepravilnosti, do eh, kraja, do korupcije, tako da ne pozabimo, da je pomembno, da ta denar pride do tistih, ki so pomoči potrebni in pomembno je torej, da zagotavljamo diplomatske ukrepe in tudi ekonomske ukrepe. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Migalski. Naslednji je kolega Preda, ena minuta. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tema, o kateri teče beseda zdaj, je nekaj, o čemer smo že govorili prejšnji teden, kot uh, vemo. O naslednji temi, o Bahrajnu, smo se odločili šele v ponedeljek, kot veste. No, ampak ko smo predlagali razpravo o Centralnoafriški republiki, so nekateri kolegi spraševali, ja, pa ali je to res nujno, kaj se takšnega dogaja v tej državi, zakaj se moramo o tem pogovarjati. No, tekom konca tedna je prišlo do kar nekaj dogodkov, ki kažejo, da razmere dejansko so nujne v tej državi. 70 ljudi je izgubilo življenje na zahodu države v spopadih med oporniki eh, in pa podporniki nekdanjega predsednika Bozizeja. Država je v popolnem kaosu, humanitarne razmere so zelo zaskrbljujoče, prav tako imamo katastrofalne stanje, katastrofalne stanje, kar zadeva človekove pravice. Pri pogajanjih o skupni resoluciji smo seveda govorili o opozorilu Valeri Amos, predsednik prekinja, hvala lepa. Besedo ima gospa Senišin. Hvala lepa gospod predsedujoči. V Centralno-Afriški republiki poteka humanitarna drama po neustavnem prevzemu vlade. So pripadniki skupine eh, Seleka storili številne zločine. Velika večina ljudi živi pod eh, mejo revščine. Tudi otroke se prisilno upisuje in vključuje v islamska, eh, v islamske eh, vrtce in šole. Treba je vse storiti za to, da se povrne mir v to državo in zato potrebuje našo politično in finančno eh, pomoč. Ključna je tudi humanitarna pomoč. Seveda je pomembno, da se tudi okrepi mirovna misija, da se bodo razmere lahko umirile, skratka, da se zagotovi varnost za civilno prebivalstvo in da se omogočajo tudi pravične volitve. Prav tako je pomemben program zbiranja nezakonitega orožja. Prav tako je pomembno predsednik prekinja, gospa Senešin, besede dobi gospa Ojoland. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skoraj da šest mesecev je menilo od. Uh, neustavnega prevzema oblasti v Centralni Afriški republiki in razmere se vsak dan slabša. Evropska unija je vedno znova izrazila globoko zaskrbljena zaradi pomankanja vladavine prava. Prav tako je Avstralija na tem, da je potrebno nujno obnoviti zaščito civilnega prebivalstva. Da bi jo odpravili ozračje nekaznovalnosti, je pomenilo, da politični sistem eh, k odgovornosti pozove tiste, ki so kršili človekove pravice in ki so bili storilci vojnih zločinov. Sicer bo potrebna mednarodna intervencija, kot je mednarodno kazensko sodišče dejalo prejšnji mesec, namreč kazniva dejanja storjena v Centralno Afriški republiki bi utegnila biti v pristojnosti tega sodišča. Zato je pomembno, da se dejansko sprejme in tudi izvaja natančen in dosleden mirovni načrt. Hvala lepa, gospa Veržija. Že drugič od začetka tega leta obravnavamo resolucijo o Srednjeafriški republiki. Po resoluciji iz 11. januarja je general Bozizel ostal brez oblasti in vodja Seleke se je razglasil za šefa države. Ampak kralj je gol in dejstvo je, da so bojevniki Seleke ušli izpod njegovega nadzora, kar kaže tudi nedavno nasilje. Francija in njeni prijatelji v Čadu imajo odgovornost za to, da razmere v tej državi umiri. Danes seveda ne želijo poseči v Srednje Afriško republiko, ampak tveganje ostaja. Brez jasnih eh, rezultatov je vendarle Evropska unija namenila ogromno sredstev tej državi, ki je kljub svojim ogromnim naravnim bogatstvom ena najrevnejših na svetu. Humanitarne razmere so res katastrofalne, skoraj da 6 milijonov ljudi potrebuje nujno pomoč in nevladne organizacije pokrivajo le 20 odstotkov ozemlja pomagati tem ljudem je nekaj, kar mora biti ključna prioriteta mednarodnih sil v tej državi, kjer ne vemo več, kdo jo vodi. Hvala lepa, gospa Veržjak. Gospa Lohbiler, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prebivalstvo v Srednje Afriški republiki izredno trpi zaradi dolgoletnih eh, zločinov strani oboroženih skupin in eh, uradne vojske. Od leta 2012 je več oboroženih skupin razglasilo premirje z vlado in so se tudi zavezali razdružitvi, vendar še vedno prihaja do hudih kršitev človekovih pravic, prav tako prihaja do izvensodnih pobojev, do eh, ugrabitev, do eh, tudi ropov in masovnih posilstev. Tudi ženske in otroke se sili v spolno sužnjstvo. Prav tako obražene skupine mobilizirajo otroke v svoje vrste. Boji so vse bolj intenzivni in zato je še bolj jasno, da so eh, krhke državne strukture popolnoma eh, razpadle. Lahko govorimo celo o neobstoječem sodstvu. Dolgoletno nasilje in eh, komajda delujoča vlada so privedle tega, da so osnovna živila zelo redka, cene so zelo visoke in ogromno ljudi mora zapustiti svojo domovino, da si zagotovi golo preživetje. Danes govorimo o 1,6 milijonih eh, ljudi, ki jih je potrebno nujno oskrbeti z vodo, hrano, eh, za streho na glavo in za najnujnejšimi zdravstvenimi pripomočki in oskrbo. Evropska unija bi morala svojo humanitarno pomoč nadaljevati in eh, vladi v Centralnoafriški republiki pomagati pri tem, da vzpostavi normalno delovanje vlade. Še posebej mora Evropska unija delati na tem, da kršitve človekovih pravic ne bodo več eh, realnost in da bodo tisti, ki so odgovorni za organizacijo in izvedbo teh eh, kršitev dejansko tudi odgovarjajo pred sodiščem. Pomembno je, da se ustanovi tudi preiskovalna komisija, ki bi morala Evropska unija jasno podpreti. Hvala lepa, gospa Lohpiller. To so bili avtori resoluciji. Zdaj prehajamo na govornike v imenu skupin. Prva, gospod Gabriel, ena minuta. Junija je paritetna parlamentarna skupščina pozdravila mirovni načrt za Srednjaraško republiko, predko pa smo podarili, da so humanitarne in varnostne razmere še naprej zelo uh, krhke. Žal smo imeli še enkrat in eh, ponovno prav načrt za obnovo in pomiritev države je pod vprašajem. Centralna Afriška republika in njena kriza plivata na približno milijon in 600 tisoč ljudi. Treba poskrbeti za begunce in notranje razstreljene ljudi. Prav tako je treba poskrbeti za problem otrok vojakov. Prav tako je tu uh, vprašanje, ki je uh, zelo nujno in to je vprašanje nezakonitega orožja, ki kroži po državi. Prav tako je sporazum iz Libreville ključni element za to, da pridemo k miru. Pomembno je, da vsi mednarodni akteri okrepijo svoje misije v državi, da bomo lahko na ta način dosegli boljše rezultate. Hvala. Hvala lepa, gospod Gabriel. Sledi kolega Repo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že drugič letos parlament razpravlja o vse hujših humanitarnih razmerah v Centralnoafriški republiki. Desetletja je bila ta država ena najrevnejših in najnevarnejših eh, v Afriki na svetu in zato moramo biti zelo previdni in odločni, ko gre za ukrepanje v tej državi. Seveda je humanitarna pomoč eden od ključnih elementov v sporazumu iz Kotonuja. Evropska unija kot najpomembnejši donator seveda lahko pomaga civilnemu prebivalstvu, kajti zaradi nemirov in zaradi nasilja so ljudje morali zapustiti svoje domove in kar je še hujše je, da se posilstva uporabljajo kot eh, vojno orožje. Evropska unija mora torej v polni meri podpreti odločitev Mednarodnega kazanskega sodišča, kar zadeva preiskavo hudih kršitev človekovih pravic v tej državi. To je pomembno za žrtve in za njihove družine, da se torej ta kazniva dejanja preiščejo in da se storilce pravično kaznuje. Eh, hvala lepa, gospod Repo, naslednji gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Potem, ko so eh, predstavniki skupine Seleka prevzeli oblast, so eh, se izkazali za storilce številnih nasilnih dejanj posilstev v mestih in na provinci. Pa tako mučijo in trpinčijo civilno prebivalstvo. Mednarodna skupnost mora to koalicijo Seleka obsoditi. Tisti, ki izvajajo vojne zločine in zločine proti človeštvu, eh, vsem njim moramo soditi pred sodiščem po nacionalnem in mednarodnem kazenskem eh, pravu. Mednarodno kazensko sodišče se že ukvarja z razmerami v Centralno Afriški republiki in po statutu tega sodišča bi morali vojni zločinci si biti na jasnem, da hvala Bogu ni za staranja, za zločine proti človeštvu in za vojne zločine. Hvala lepa, kolega Obermajer. To so bili govorniki v imenu skupin. Zdaj prehajamo še na preostale eh, govornike. Prvi gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prav je, da razpravljamo o razmerah v Centralnoafriški republiki. In sicer še posebej zato, ker je Evropsko unija glavna donatorka pomoči v tej državi, ki namenjamo več kot 20 milijonov evrov vsako leto. Centralna Afriška republika je svojo neodvisnost pridobila že lep čas nazaj, pa vendarle v tej državi nikoli ni zavladal mir. Ko dojamemo, da gre za zelo bogato državo v smislu naravnih virov, težko razumemo, zakaj je revščina tako zelo huda v tej državi. In zato moramo izvajati pritisk, ki ga imamo na voljo, da se zaključi z nasiljem v državi. Ogromno dela moramo še praviti, če ne bi dosegli kakršenkoli napredek v tej državi. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Naslednja gospa Kreto. Hvala lepa gospod predsedujoči. Centralna Afriška republika je zapadla v kaos, eh, kar pomeni sistematične kršitve človekovih pravic, eh, še posebej odkar so mm, pripadniki skupine Seleka prevzeli oblast z državnim udarom marca. Eh, ogrožene skupine Seleke se premikajo po državi, ropajo in pobijajo vidimo, koliko ljudi je bilo pahnjenih v lakoto, prav tako je prišlo do popolnega razpada državnega sistema, podobno kot v Somaliji. Zato je pomembno, da v državo ponovno pripeljemo mir in da preprečimo vstop džihadistov iz severa. Prav tako potrebujemo več humanitarne pomoči, da se bo ta država lahko obnovila. Prioritetno moramo seveda tudi konsolidirati mandat, ki je bil poverjen mednarodnim mirovnim silem v regiji, prav tako je pomembno, da se še nadalje zagotavlja ustrezna humanitarna pomoč tej državi, kot že omenjeno. Hvala lepa, gospod Kreto. Naslednja je gospod Makovej. Moram reči, da sem eh, izjemno zaskrbljena zaradi ozračja nekaznovalnosti, ki prevladuje v Centralnoafriški republiki. Ljudje se pobija, ljudje umirajo uh, zaradi nasilja in nihče ne ukrepa. Uh, Eh, nekako ostajamo nemi, kljub novi krizi v tej državi. Notranji konflikt je še bolj zaostren, populacija je popolnoma traumatizirana, več kot 220 tisoč beguncev je zdaj pred poporo negotovostjo in 100 tisoč otrok je bilo tudi eh, žrtev zlorab ali pa so jih mobilizirali v obržene sile. Mednarodno sodišče bi zdaj moralo začeti s preiskavo v Centralno Afriški republiki in mednarodno sodišče pravo je potrebno začeti izvajati v vseh državah, tudi v tistih državah, ki imajo zgolj omejene razpoložljive ekonomske vire. Odgovorni smo eh, Centralna Afriški republiki in njeni prebivalstvem in ne moremo prosto čakati ob strani in čakati, kdo bo na koncu zmagal pri tem oboroženem spopadu in da potem vidimo, koga bomo podprli. Hvala lepa, gospa Makovaj. Prehajamo na prosto razpravo. Tudi tokrat vas je več prijavljenih k besedi kot. Eh, Eh, vas lahko spremem, tako da vas prosim za razumevanje. Gospod eh, Veliše kot prvi, hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisarka, kolegice in kolegi. Razmerje v Srednje Afriški republiki, v Centralno Afriški republiki so izjemno zaplet, je izjemno zapletena, prostite, in zdi se, da je popolnoma ušla izpod nadzora. Boj med eh, pripadniki obrnjenih sil nekdanjega predsednika Bozizeja in pa novih oblasti so privedli do več kot 70 eh, mrtvih v zadnjem tednu, od tega celo nekaj deset eh, vojakov iz Južne Afrike, ki sodelujejo v mirovni misiji Afriške unije. To so torej razmere, ki so dejansko že zelo blizu situacije, ki jo, koliko opisujejo kot propada država. Mednarodna skupnost mora ukrepati, zato da se čim prej zaključi ta konflikt in da pride do dialoga med eh, sprtimi stranmi. Hvala lepa, kolega Lisek. Naslednja je gospod Geringer de Ödenberg. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od trenutka, ko je bil v Centralnoafriški eh, republiki ustoličen nov režim pod vodstvom Seleke, so nasilje eh, in eh, posilstvo vsak dan tamkajšnjega prebivalstva. Prihaja tudi do eh, formiranja številnih kriminalnih skupin v državi in v soseščini. To pomeni, da je prišlo do velikega razseljevanja oseb, popolnoma se je prenehala, prenehalo kmetijsko predelovanje, prav tako je popolnoma propadel zdravstveni sistem. OZN poroča, da je tretjina ljudi zapustila svoje eh, domove, eh, pol milijona ljudi potrebuje nujno humanitarno pomoč, 200 tisoč zdravstveno pomoč, ogromno ljudi eh, je v situaciji skrajne lakote, prav tako se več tisoč otrok sili v vojaško službo. Pomembno je, da mednarodna skupnost okrepi svojo prisotnost v regiji in tudi misije, mirovne misije v tej regiji, ki morajo predvsem poskrbeti za to, da bo humanitarna pomoč prišla do tistih, katerim je namenjena. Hvala lepa, gospoda Jodenberg. Za zaključek še gospa Esaja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vlada v Centralno-Afriški republiki je praktično neobstoječa varnostne razmere so zelo zaskrbljujoče. Izven glavnega mesta ni nobene zdravstvene oskrbe, eh, nikakršne varnosti. Eh, več kot šest milijonov ljudi je razsiljenih in številni ljudje, eh, številni begunci, je do korenine za golo preživetje in Vse to je pospremljeno še z obroženim spopadi. In res je neverjetno, da mednarodna skupnost ne spremlja humanitarne katastrofe v tej državi, kot so številni kolegi že dejali danes. Evropska unija kot eh, donatorka ne more ujeti lastni odgovornosti. Potrebujemo nujne ukrepe, če želimo dejansko zavarovati človeško življenje v tej državi. Hvala lepa. Hvala, gospa Esaja. S tem je zaključen postopek proste razprave in besedo predajam gospe komisarki Redingovi. Hvala lepa, gospod predsedujoči komisija. Seveda pozdravlja osnutek eh, te resolucije, kajti razmere v Centralnoafriški republiki so resnično zaskrbljujoče od izbruha krize decembra 2012. Več kot pet mesecev od neustavne spremembe oblasti centralna Afrika počasi tone v anarhijo. Samo zadnji konec tedna je več kot 60 ljudi izgubilo življenje na severozahodu države. To pomeni še nadaljno zaostrovanje verskih in pa skupnostnih napetosti. Strinjamo se s pomišljaki parlamenta in s zaskrbljenostjo parlamenta in nadaljujemo z delom po vseh možnih kanalih, da bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic in da bi se borili proti nekaznovanosti. To nameravamo početi skupaj z regionalnimi in mednarodnimi partnerji in seveda tudi mednarodnimi formi kot naprimer Svet za človekove pravice OZN. Podpredsednica Eštanova je tudi že izdala izjavo 25. marca letos, v kateri je izrazila globoko zaskrbljenost in eh, tudi podarila, da tisti, ki so odgovorni za kršite človekovih pravic, eh, ljudje, ki lahko pričakujejo, da jih bomo poklicali na odgovornost. Prehodne oblasti v Centralno Afriški republiki pozivamo k temu, da konkretno ukrepajo, da se ponovno spostavi red eh, in mir, da zaščitijo civilno prebivalstvo in da spoštujejo sporazum iz Libreville. Prav tako podpiramo vzpostavitev mirovne misije pod okriljem Afriške unije v Centralno Afriški republiki. Prav tako pomagamo pri prizadevanjih eh, vlade narodne enostavnosti Centralno Afriške republike pod vodstvom premija Tjangajeja, eh, predvsem preko programa čimprejšnje stabilizacije, ki ga financiramo iz inštrumenta za zagotavljanje stabilnosti. Kljub eh, še nekoli videnim razsežnostim krize, kakršna je pred nami, se zdi, da centralnoafriška kriza postaja pozabljena kriza in temu ne bi smeli, smelo biti tako in zahvaljujoč Evropskemu parlamentu ta kriza ne bo pozabljena. Močna mednarodna mobilizacija za to, da bi Centralnoafriško republiko spravili na vrh naših prednostnih nalog, je v teku tudi na ravni OZN. V tem kontekstu mi zato dovolite, da spomnim tudi na izjavo z dne 10. septembra, izjavo kolegice Kristaline Georgijeve, ki je obsodila uboj dveh humanitarnih delavcev organizacije ACTED. Gre za francosko nevladno organizacijo in organizacijo, ki je partnerica Evropske unije. To je popolnoma nespremljivo, da se torej cilja na tiste ljudi, katerih namen je zaščititi življenje drugih. Zato so naše misli z družinami, prijatelji in sodelavci omenjenih žrtev kolegice in kolegi, veste, da so humanitarne razmere v tej državi dramatične in storiti je treba vse za zaščito državljanov, humanitarnih delovcev in da se tudi zagotovi spoštovanje humanitarnih načel. Varnost je postala ključen problem, saj omejuje možnost in sposobnost humanitarnih delavcev, da se gibljajo po državi in pomagajo pomoči potrebnim. Prihajajo do obojev, eh, nasilja, vključno s spolnim nasiljem. Prihaja do nezakonitih eh, obdavčitev, do izseljevanj, do požigov. Vse to vpliva na življenje celotne države, ki je že tako ali tako eh, popolnoma, v popolni revščini in zdaj se to prebivalstvo sili na skrajni rob. Zato komisarka Georgijeva organizira tudi srečanje na najvišji ravni s predstavniki Francije in pa OKE, da bi na ta način izpostavili tudi humanitarne razmere v Centralno-Afriški republiki. Evropska unija bo še naprej aktivno vključena pri pomoči in koordinaciji z mednarodnimi partnerji in da bi zagotovili stabilizacijo eh, te države in podprli politični proces. Hvala, gospa komisarka Reding. S tem je zaključena ta razprava šest predlogov resolucije bilo predloženih in po razpravi bomo potem glasovali o teh resolucijah.